la seduta è aperta začenjamo zasedanje gospa Anderson je prosila za besedo postopkovno vprašanje you have the floor Anderson you have the floor Thank you, President. Hvala lepa predsedujoči, dobro jutro vsem. Upravičujem se, vem, da je to bila težka odločitev, ampak eh, vendarle želim povdariti, da je odločitev o preložitvi glasovanja za našo delegacijo vsaj velik problem zaradi načina, kako to dojemajo evropski državljani, ki jih zelo, zelo skrbi ta tema.